Kolegice in kolegi, dober dan. Začenjamo z tem dolgim glasovanjem. V prvi vrsti izjava eh, nič nič sedem 2010, podpisniki BC, DV, eh, Patiken in Octavia Sarbo, ki eh, podpirajo prepoved eh, izvoza in Osta, eh, zbrano je dovolj podpisov v skladu z 123. členom poslovnika in eh, ustrezno bomo o tem obvestili v zapisniku. Potem imamo eh, ustno izjavo 62.2010, podpisniki eh, Senzin eh, Takula Kelly za eh, podporo. Eh, Evropske unije za eh, večji, eh, za osnovne športe. V skladu z 123. členom poslovnika bomo tudi to ustrezno objavili in navedli eh, podpisnike. Gospod Kelly ima na, gospa Kelly ima na voljo 30 sekund. Najlepša hvala, gospa predsedujoča v imenu sopodpisnikov Iva, Iva Beleja, gospoda Takule, gospod Hannibal in ostalih se zahvaljujem vsem poslancem in poslankam, ki so podpisali to deklaracijo, to izjavo. In, eh, Več kot 50 odstotkov podpisnic je bilo žensk, zato se vsem zahvaljujem za eh, vašo podporo. Uh, zahvaljujem se tudi kolegom, ki so opravili veliko dela na tem področju in vsem za božič želim veliko zabave in veliko športa. Hvala lepa. Potem imamo še ustno izjavo 71.2010. Uh, eh, podpisniki Tomsen, Line Figueiredo, Deli in Protasjevič. Gospod Deli ima uh, besedo. Gre za uh, strategijo Evropske unije za um, brezdomce. V skladu z 123. členom poslovnika bomo ustrezno uh, to zavedli. Daily, 30 sekund imate na voljo. Madame la présidente, mes chers collègues, c'est. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. v imenu Brite Tom, Thompson, Lizlin, Ilde Frigeredo in gospoda Protaševiča se vam eh, najlepše zahvaljujem za vso vašo podporo eh, za pisno izjavo številka 61. Komisija danes predstavlja vodilno pobudo o boju proti revščini in socialni izključenosti. Mi pošiljamo jasno sporočilo Evropski komisiji in državam članicam, da je čas lepih besed mimo, da potrebujemo dejanske ukrepe in dejanja. Ukrepati moramo zato, da bomo zagotovili, da leta 2050 ne bo več ljudi na ulicah. Vsem pa lepe praznike in srečno novo leto. L'onorevole Bese ha chiesto la parola, prego. Bese je prosil za besedo. Eh eh, Najlepša hvala. V imenu treh kolegov, gospe Peti Kajnen, eh, gospe Sarbo in tudi gospoda Davisa, bi se rad lepo zahvalil 410 poslancem in poslankam, ki so podpisali pisno izjavo, ki smo jo predložili zato, da bi zahtevali okrepitev prepovedi eh, odstranjevanja plavuti morskim psom. Morski psi so pomembna in občutljiva vrsta in v naših morjih eh, se dejansko dogajajo masakri. Eh, morske pse se lovi zato, da se jim odreže plavuti, njihova trupla pa potem mečejo nazaj v morje. Mislim, da smo s to izjavo poslali jasno sporočilo Evropski komisiji, od katere zahtevamo, da okrepi pravila, ki veljajo za to vrsto. Hvala lepa, sedaj pa začnemo z glasovanjem.